Good morning, Lepo pozdravljeni. Mislim, da je čas, da začnemo z današnjim delom. Na vrsti je nova točka na dnevnem redu. Gre za študijo službe Evropskega parlamenta za raziskave EPRS o, iz, o poročilu o izvajanju sedmega okoljskega akcijskega programa. To je skupna razprava. Najprej bi dala besedo gospe Karantilovi, ki je pristojna za ekspost ocene učinka pri EPRS. Na to pa bomo dali besedo poročevalki gospe Srbu. Najprej pa dajemo besedo Ekaterini Karamfilovi. Izvolite. Najlepša hvala. To je tretja študija, ki jo je pripravila naša enota in eh, gre za podporo poročil o izvajanju, ki jih pripravlja parlament kolegi. Predstavila bom najprej eh, UAP kot um, instrument politike, na to bom eh, predstavila glavne učinke ugotovite pri izvajanju programa in na to bom predstavila podatkovne vire. Najprej si poglejmo sam program. Sedmi okoljski program določa glavne cilje, držav članic in Evropske unije na področju okolja in podnebja na dolgi rok do leta 2020 in eh, tudi v obdobju potem. Najprej smo preučili prve tri glavne uh, cilje. Varovanje, ohranjanje narave kot prvi cilj, zveri gospodarna, zelena in konkurenčna zviri gospodarno zeleno in konkurenčno nizkooglično gospodarstvo kot drugi cilj in tretji cilj, ki se nanaša na pritiske ter tveganja za zdrave in dobro počutje, ki so povezani z okoljem. Vse to so osrednji tematski cilji, ker eh, predvidevajo glavne poudarke osredotočene na področju politik eh, v državah članicah. Države se na tem področju nanašajo na tudi na izboljšanje izvajanja v okviru četrtega cilja, izboljšanje zbirke znanja in dokazov pod ciljem 5, eh, zagotavljanje ustreznega financiranja pod šestim ciljem in izboljšanje konference politik pri sedmem cilju. Te cilje pa bi opredelila kot eh, omogočujoči okvir. Teh sedem ciljev pa dopolnjujete še dva bolj specifična cilja, cilja 8 in 9. Ta dva se nanašata na, na urbane in globalne izzive na področju okolja in podnebja. Ta dva cilja imenujem horizontalna cilja. Teh devet ciljev pa niso samo želje. Gre za pravno zavezujoče ukrepe, ki jih morajo sprejeti Evropske institucije in države članice, zato da bi izpolnili te cilje. Gre za veliko ukrepov na področju politik in v desetih minutah ne bi mogla predstaviti vsake ugotovitve glede napredka pri vsakem cilju in ukrepu, tako da bi rada predstavila samo bolj globalno sliko glede izvajanja programa. Sedaj pa si poglemo glavne ugotovitve. Gre za cilja 1, 2, 3 in horizontalna cilja 8 in 9. Za oceno teh ciljev smo uporabili standardni nabor ocenjevanih kriterijev in ti so relevantnost, koherentnost, učinkovitost, uspešnost in evropska dodana vrednost. K temu smo dodali še šesti kriterij, ki je za nas zelo pomemben. Gre za bazo znanja na področju oblikovanja politik eh, pri okolju in podnebnih spremembah. Sedaj pa si pogledamo širšo sliko izvajanja programa. Najprej. Glavni trije cilji in eh, oba horizontalna cilja sta še vedno relevantna glede na trenutne potrebe. Neka Na nekatere potrebe pa se vseeno ne odzivamo. Poleg tega smo gotovili, da prihaja do nekaterih vrzeli, ko gre za osrednje cilje in horizontalne cilje, kajti obstoječega znanja ne izkoriščamo v dovoljšni meri. Ugotovili smo, da je doslednost politik zelo problematična, sploh kar se tiče osrednjih ciljev 1, 2 in 3. Skupna kmetijska politika je najboljši primer politike, ki je v konfliktu z cilji na področju okolja in podnebja. Napredek pri izvajanju različnih političnih eh, ukrepov na, v skladu s programov prinaša mešane rezultate. Ugotovili smo, da so nekatera področja zelo problematična. Pri prvem cilju je to bio, biotska raznolikost, pri drugem cilju se to nanaša na upravljanje z odpadki in pri tretjem cilju gre za kakovost zraka in hrup. Obeti za leto 2020 niso najboljši, najslabši so za podcilje pri cilju 1 in negotovi v primeru drugega cilja. Pri tretjem cilju pa zadeve težko oceniti zaradi manjkajočih podatkov. Poleg tega smo gotovili, da je financiranje ukrepov zelo stroškovno zahtevno ugotavljamo, da prihaja do težav pri črpanju sredstev za konkretne programe. Kljub vsem težavam, ki sem jih omenila, pa so programi na tem področju instrumenti, ki dodajajo dodano vrednost državam članicam pri doseganju ciljev na področju okolja. Tako da bi lahko trenutni okoljski akcijski program bil vzorec za osmi program, vendar pa bi ga morali poenostaviti, o njem bolje sporočati in ga natančneje spremljati. V študiji smo nam to področ, prodo, podrobneje preučili tudi vsak cilj, zato da bi ugotovili, ali omogočevanje okvira podpira izvrševanje vsakega cilja. Poglejmo si primer recimo varovanje in ohranjanje narave. To se nanaša na cilj ena. Pri, celih, eh, pri celju eno lahko vidimo zadeve, ki se nanašajo na znanje, financiranje, koherentnost eh, in tako naprej. Enako velja tudi za cilje 2, 3, 8 in 9. In v študiji lahko najdete tudi več informacij o možnosti za izboljšanje izvajanja vsakega cilja. Vendar pa ni možno potegniti črte zaradi tega, ker so ugotovitve smiselne samo v specifičnem kontekstu, ki sem ga omenjala. Zaradi tega bi vas povabila, da to preberete v sami študiji. Naj zaključim. Sedaj bi orisala glavne vire podatkov, ki smo jih uporabili za našo študijo. Kot veste, je na voljo ogromno informacij z področja izvajanja posameznih politik. Vendar pa, kot veste, nismo mogli zaobjeti čisto vsega zaradi tega, ker bi bila študija še veliko daljša kot obstoječih 300 strani. Osredotočali smo se predvsem na tiste vire, ki so nam pomagali osvetliti problem in izvajati spremljanje in ocenjevanje programa. Najprej smo uporabili poročilo o kazalnikih, ki ga je pripravila Evropska agencija za okolje v decembru 2016. In ta agencija bo kmalo pripravila tudi posodobljeno različico. Drugi vir je pregled izvajanja okoljskih politik, ki je, ga je pripravila komisija februarja 2017 in na plenarnem zasedanju. V tem mesecu bo sprejeto tudi poročilo parlamenta na tem področju na podlagi tega dokumenta. Na to smo se osredotočili tudi na poročila Evropskega računskega sodišča, predvsem na njihova posebna poročila z področja okolja in podnebnih politik. Vsi navedeni veri so zelo obsežni, vendar pa nobeden izmed eh, teh dokumentov ne zaobjema čisto vseh političnih področji programa. Zaradi tega je EPRS eh, začel tudi z posvetovanjem z deležniki zato da bi zaobjeli celoten program. To urodje smo uporabili zato, da bi lahko zagotovili tudi pregled strani zainteresiranih eh, deležnikov. Ugotovili smo, da bi izvajanje programa moralo temeljiti tudi na predleg, pregledu strani deležnikov. Prispeli smo Prejeli smo prispevke različnih evropskih institucij iz 22 držav člani, strani mednarodnih organizacij, z, strani nevladnih organizacij in iz različnih industrijskih sektorjev. Rezultate teh posvetovanj lahko najdete v šesti prilogi študije pogledi deležnikov so v veliki meri potrdili naše ugotovitve in ugotovitve iz treh drugih virov, ki sem jih omenila. Kot lahko vidite, bo to delo lahko prispevalo tudi k vašemu delu glede priprave iz poročila o izvajanju. Sedaj pa bi se rada zahvalila vsem udeleženim v posvetovanja. Hvala tudi. Evropskemu računskemu sodišču in Evropski agenciji za okolje za, pomag, za pomoč pri zbiranju podatkov. Najlepša hvala tudi Tehnopolisu in Economicsu, torej zunanim svetovalcem, ki so tudi prispevali k študiji. Danes so z nami, tako da bomo lahko skupaj odgovorili na vaša vprašanja. Najlepša, najlepša hvala, najlepša hvala EPRS za predstavitev študije. Sedaj pa gospa Srbu. Najlepša hvala. acțiune pentru mediu este un program foarte cuprinzător. Kot veste, je sedmi okoljski program zelo obsežen program, ki vsebuje različne cilje in se osredotoča na skoraj da vsa področja okoljske politike, ki si jih lahko zamislimo. Tako da je bilo priprava tega poročila res zelo zahtevna. Tako da hvala vsem, ki so me podpirali pri tem delu. Najlepša hvala predvsem Katerini za opravljeno delo. EPRS je vs... koordiniral um, obsežno posvetovanje z deležniki in na to pripravil svojo študijo, o kateri smo pravkar slišali. Potem pa so so seveda tudi nevladne organizacije, združenja industrije in države članice prek svojih stalnih predstavništv tu v Bruslju sodelovala pri tem delu. Veliko zainteresiranih strani se je oblikovala tudi v obliki študijskih stopin. Prispevala je tudi Evropska agencija za okolje in Evropsko sodišče. Evropsko računsko sodišče. Glede na to, da je bilo na voljo omejeno število besed za poročilo, se nismo mogli osredotočiti na čisto vse vidike programa. Vendar pa bi eh, radi predložili nekatere predloge sprememb za to, da bi še razširili poročilo v prihodnjih dneh. Ne bom se spuščala v čisto vse cilje iz poročila, bom pa nakratko povzela svoje ugotovitve in priporočila. Mislim, da lahko o sedmem eh, programu rečemo, da gre za mešani program, ki seboj prinaša tudi mešano sliko. Nekaj elementov je spodbudnih, recimo glede nizko ogličnega gospodarstva. Na nekaterih področjih pa ni dovolj informacij, da bi pripravili ustrezno poročilo. Nekaj elementov pa se je izkazalo ključnih eh, z vidika nadaljnega spremljanja izvajanja. Tako da bi spregovorila najprej o nenehnih sklicih na skupno kmetijsko politiko, ki naj bi bila v nasprotju z okoljskim akcijskim programom. In ta kolizija je res eh, znatna, sploh ko gre za glavne tri cilje, ko gre za varovanje in ohranjanje narave, gospodarno in nizkooglično gospodarstvo in tveganja za zdravje in dobro počutje. Ugotavljamo, da zapravljamo tretjino proizvedene hrane, kar pomeni, da je na področju naravnih virov še veliko potencijala, veliko potencijala za zmanjšanje škodljivih vplivov. Sploh, če bi mm, skupno kmetijsko politiko uskladili z okoljskimi politikami. To bi seboj prineslo tudi zmanjšanje završkov eh, hrane. Prav tako je treba zagotoviti koherentnost med skupno kmetijsko politiko in cilji TNT. Druga tema, ki bi jo izpostavila, so vrzeli v znanju. Še vedno nimamo dovolj znanja na področju kombiniranih učinkov kemikalij in nanomaterialov. Na drugih področjih pa smo v preteklih eh, letih zabeležili dober napredek. V preteklih letih smo lahko zapolnili nekatere vrzeli, vendar pa opažamo, da pri oblikovanju politike vedno ne uporabljamo novo pridobljenega znanja. Naprimer, veliko je primerov, kot so primeri endokrinih motilcev, pri katerih eh, institucije oziroma zakonodajalci oklevajo pri uporabi strokovnega znanja zaradi konfliktov z drugimi interesi. Evropsko okoljsko agencijo smo prosili tudi, da bi pripravila boljše kazalnike za ustreznejše spremljanje izvanja. S tem ne bi kritizirala dela agencije. Pravobratno, doprinos eh, Evropske okoljske agencije je bil znaten, vendar pa bi morali pripraviti kazalnike, ki bi se bolj osredotočali na izvajanje. Prav tako pa bi verjetno morali k tem pritegniti tudi druge akterje pri oblikovanju teh kriterijev. Recimo, k temu bi lahko pozvali države članice pod okvirko Evropske komisije. In ne na zadnje, financiranje. Na, držav, na ravni držav članic lahko pride do težav zaradi nezadostnih sredstev, vendar pa teh težav na ravni Evropske unije ni. Evropsko računsko sodišče je ugotovilo, da denar zapravljamo, če sem čisto odkrita. Ugotavljamo, da smo zapravili nekatere priložnosti. Na nekaterih področjih so bila sredstva sicer eh, dobro uporabljena, recimo, ko gre za izboljšanje kakovosti vode, vendar pa opažamo, da bi zadeve lahko še izboljšali in tega potencijala, potencijala dodatnih izboljšav nismo dosegli. Komisija bi morala zato še bolj eh, bdeti nad porabo sredstev. To je torej moja ocena glede izvajanja sedmega okoljskega akcijskega programa in moja ocena glede možebitnih eh, nadaljnih izboljšav. Strinjam se z mnenjem eh, zainteresiranih strani, ki pravijo, da je imel sedmi UAP pozitivne učinke in prinesel veliko koristi. Je pa še nekaj verzeli na področju znanja, koherentnostni politik in financiranja. To so tri področja, pri katerih, po mojem mnenju, lahko dosežemo znaten napredek. Kar se tiče prihodnosti okoljskega programa po letu 2020, je večina deležnikov želela, da se pripravi tudi osmi program in številni so predlagali, da bi bil to program z razširjenim področjem uporabe. Naklonjena sem temu, da bi pripravili osmi okoljski akcijski program. Glede na pozitivne odzive, ki smo jih prejeli, vendar pa smo ugotovili, da prihaja do resnih težav pri izvajanju, tako da bi bila nekoliko previdna glede oblikovanja širitve področja uporabe prihodnega UAP. Vprašati bi se morali, kaj bi se zgodilo, če ne bi prišlo do ustrežnega izvajanja, čeprav bi pripravili OAP tudi po izteku tega programa. Pri tem me zelo zanima, kakšna so vaša mnenja in vaši predlogi. Kot rečeno, v poročilu nisem imela na voljo dovolj prostora, da bi zaobjela čisto vsa vprašanja. Nameravam pa pripraviti predloge sprememb in me zanima, kaj bi imeli povedati kolegi. Gospa Sipel, sedaj. Najlepša hvala poročevalki, sedaj pa bomo najprej dali besedo gospodu Polčaku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 Po mojem mnenju je treba pri, pripraviti ambiciozne cilje na tem področju, vendar pa morajo biti ti cilji jasno opredeljeni. Najprej bi morali izpolniti že sprejete za obljube, šele na to bi lahko razširili področje uporabe. Strinjam se glede vaše ocenje glede prvih glavnih treh ciljev. Izvajanje je različno glede na posamezna področja. Opažamo primakovanje znanja. Recimo sploh pri drugem cilju. Pri nekaterih ciljih pa podatki oziroma izvajanje ni zadovoljivo in to bi, na to bi morali jasno pokazati s prstom in mislim, da ste to tudi storili s svojim poročilom. Glede razvoja urbanih središč. Morali bi spregovoriti tudi o širjenju predmestih območij. Velike urbane aglomeracije bodo znaten izziv za prihodnost. Na tem področju nam primankuje konceptov in razvoj mest eh, je lahko problematičen. Ne moremo nadzorovati širitev mest. Nekaj tveganj je povezane s tem tveganj za zdravje ljudi, tako da mislim, da bi morali v poročilo vključiti tudi ta vidik. Glede skupne kmetijske politike. Strinjam se z kritikami, ki jih je glede tega izpostavila poročevalka. Vendar pa bi morali biti iskreni, tudi kar se tiče naših lastnih politik. Naj naprimer omenim podporo za prvo generacijo biogoriv. V nekaterih državah članicah to vpliva na skupno kmetijsko politiko. To tudi negativno vpliva na okolje, kar pomeni, da bi morali kritično preučiti tudi lastne politike. Včasih se mi zdi, da prihaja do konflikta pri upoštevanju načela so subsidijarnosti. Države članice se lahko sklicujejo na načelo subsidijarnosti. Vendar pa včasih eh, to pomeni, da je uporaba tega načela v nasprotju z evropskimi interesi. In menim, da bi morali tudi to izpostaviti v poročilu. Sam bom podal samo nekaj predlogov sprememb, kajti, kot sem dejal, je osnutek poročila, ki ga je pripravila kolegica, zelo dober. Osredotočiti se moramo na prihodnost. Razumem, da je poročevalka pri nekaterih temah nekoliko oklevala, da se da želi, da se raje osredotočamo na ključne cilje in um, ne nujno širimo področja uporabe. Bolje bi morali opredeliti posamezne cilje. Najlepša hvala. Eh. Gospod Demesmaker. Ik eh, wil me aansluiten bij de woorden van, uh, van een collega. Uh, bedankt, uh, mevrouw Sarkozy. Najlepša hvala, Tako kot eh, kolega Prevenois bi se tudi jaz rad zahvalil poročevalki. To je zelo dober začetek. Zelo dobro izhodišče. V preteklih treh letih sem eh, delal na zakonodaji, ki se nanaša na biotsko raznolikost, eh, na krožno gospodarstvo in upravljanje z opadki. In uh, ukvarjal sem se tudi s kakovostjo zraka in izpusti. In pri vseh teh dosejih sem opazil, da je evropska okoljska zakonodaja zelo močna, vendar pa je izvajanje te zakonodaje nekoliko šipkejše. Če si pogledamo poročilo o izvajanju iz leta 2014 eh, in poročila, ki ste jih omenjali vi, ko gre za ocenjevanje izvrševanja okoljske politike, ko gre recimo za instrument eh, za nadzor izvajanja te zakonodaje, ki ga uporablja komisija, upazimo, da obstaja še veliko vrzeli. Pri sedmem okoljskem akcijskem programu gre torej za nekakšen državu. Glavne gotovitve, ki ste jih eh, podali, že poznamo gre za težave pri izvajanju. Smernice, ki so bile podane, so samo črke na papirju. Teža, zadeve se zataknejo pri pridobivanju dovoljšnih informacij in pri zagotavljanju doslednosti in koherentnosti z drugimi politikami. Vemo torej, kakšna je diagnoza, vendar pa moramo sedaj pripraviti konkretne rešitve. Moji predlogi sprememb bodo usmerjeni prav v to, zato da bomo poslali racionalen in jasen signal kot ta odbor. EPRS je danes podala zelo jasna sporočila, poročila s treznitvenim učinkom in te elemente bo treba vključiti tudi naše poročilo. Še enkrat manj lepša hvala kolegici za dobro poročilo, ki je dobro izhodišče za nadaljne delo. Veselim se konstruktivnega sodelovanja. Ek. Gospod Ek. Danke, frau vorsitzende. Najlepša hvala, gospod predsednica, spoštovani kolegi in kolegice. Najprej najlepša hvala poročevalki za to zelo pomembno poročilo. Nekatere cilje smo že dosegli, drugih pa ne bo moč tako enostavno doseči. In opažamo, da je dovolj politične volje, da bi jih dosegli, vsaj v tem odboru. In strinjam se, da šepa pri doslednem izvajanju. Strinjam se, s kritiko poročevalke glede SKP. Sam bi se dotaknil predvsem eh, naravnega kapitala. Ob zadnjem umestnem pregledu na področju biotske raznolikosti je postalo jasno, da so ekosistemi v Evropski uniji zelo poškodovani. V letu 2015 ta Evropska unija še ni bila na dobri poti, da bi dosegla zadane cilje na področju um, biolo biološke raznovrstnosti. Če bi radi dosegli cilje do 2020 in sicer ohranitev 60 odstotkov ogroženih vrst in 77 odstotkov ekosistemov, potem bo treba preučiti naše politike na področju transporta in okolja. Ugotoviti je treba, kje prihaja do nesorazmeri, ki privedejo do zmanjšanja biotske raznovrstnosti. Te težave je treba odpraviti. Pri tem poročili smo slišali tudi zahteve potem, da bi odpravili izpravljanje da bi uvedli zgornjo mejo populacije volkov v Evropski uniji in mi tega v parlamentu ne bi zagovarjali. Naučiti se moramo sobivati z naravo, ne pa je uničevati. Če uničujemo naravo, uničujemo sami sebe. In to gre na račun prihodnih eh, generacij. Sam se veselim tega poročila in upam, da bomo lahko v končni fazi pripravili kaj smiselnega. Najlepša hvala, gospa Auken. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala tudi za to poročilo. In ja, vidimo lahko, da je situacija precej različna v nekaterih sektorjih. To smo videli ljudje to govorijo in imamo cel kup poročil, ki kažejo, da je v nekaterih sektorjih situacija celo slabša, kot je bila prej. Tudi kar zadeva eh, biološko raznovrstnost. Torej, to je zelo pomembno za vse, za našo naravo in zato bi bilo treba res to posebej poudarjati. Če se osredotočimo na petletno obdobje raje kot na petnajstletno obdobje, bomo mogoče lahko res kaj izboljšali. Dobro vemo, da je glifosat škodljiv za žuželke, pa vendarle se je komisija odločila tako, kot se je. In zato moramo preprečiti tukaj in zdaj, da bodo posledice še hujše, kot so bile že prej. In rešitve, ter, eh, ki jih sprejemamo za okoljevarstveno področje, moramo povezati tudi z drugimi politikami. Uh, No, in ko tukaj govorimo, se zdi vse lepo in prav, potem pa dobimo nazaj besedilo komisije in v bistvu imamo občutek, da nas nihče ne jemlje resno. Tako da tudi mi moramo prevzeti svojo odgovornost in držati moramo naše obljube. Gre tudi za vprašanje zaupanja naših državljanov do Evropske unije, saj v bistvu ne uresničujemo niti zakonodaje, ki jo sprejemamo. Na to pa sporazumi, okoljski podnebni sporazumi, sporazumi glede kvot. Poročila kažejo, da tudi tu prihaja do napačne uporabe. In mogoče bi tudi, kadar govorimo o biološki raznovrstnosti, morali dati naravi besedo in ji pustiti prostor. Tudi to bi morali upoštevati. In eh, hkrati bi morali upoštevati res te uh, hude posledice, ki jih imajo izpusti CO2 ja na okolje. Uh, Torej, res hvala za upravljeno poročilo, ampak pozivam komisijo naj stvari resno vzame v svoje roke in to povejte tudi podpredsedniku Timmermansu. Um, okolje ni nekaj malega, nekaj nepomembnega. O tem je treba jasno govoriti v, v vseh krogih. Dobro vemo, da če ne storimo tega, kar moramo, povzročamo veliko nevarnosti za svoje okolje in zdravje. S tem smo izčrpali seznam poročevalcev v senci, zdaj pa dajem besedo drugim članom odbora. Gospod. Ja, vielen Dank an, uh, unser... Gospod Langen. Najlepša hvala IPRS za pripravljeno študijo in najlepša hvala gospe Srbu za poročilo. Pri sedmem programu sem bil sam poročevalec v imenu naše politične skupine in menim, da je sedmi okoljski akcijski program dober, izvajanje pa samo deloma dobro, vsaj ne tako dobro, kot bi moralo biti. Slišali smo že, zakaj je zato. Mi pripravljamo zakone, 28 držav članic na to, to tudi potrdi, na to pa se zadeve v državah članicah ne izvajajo. Pri sedmem okoljskem akcijskem programu smo mm, velik, zelo poudarjali izvajanje. In komisijo, kot varuhinjo evropske zakonodaje bi pozvali, da stori več, več v sodelovanju z državami članicami. Ugotoviti bi morala, kaj so razlogi za neustrezno izvajanje. Ko to ugotovi, pa ne bi smela molčati. Če se zakonodaja ne izvaja, bi morala komisija sprožiti postopke za ugotavljanje morebitnih kršitev. Ugotovili smo, da ta mehanizem že dobro deluje. na podlagi praktičnih primerov in lastnih izkušenj vam lahko pomem, povem, kako težavno je izvajanje okoljskih eh, politik in kako učinkovito je sprožiti postopek za ugotavljanje kršitev. To lahko privede do ustreznega izvajanja zakonodaje. Glede poročila, nekatere zadeve držijo, druge pa ne. Glede Nature 2000 in eh, ukrepov na tem področju, tu nam res primankuje sredstev. Ugotavljam tudi, da bo treba spremeniti naša gospodarstva in upoštevati okoljske učinke in zato so sredstva, ki jih predvideva proračun, še vedno preniska. 80 odstotkov predvidevamo za nekvalificirana sredstva za okolje in samo 20 odstotkov za blaženje podnebnih sprememb. In to zagotovo ni dovolj. Na področju blažitve podnebnih sprememb so na voljo tudi cilji iz eh, pariškega sporazuma in eh, trajnostni razvojni cilji, vendar pa te politike med seboj niso usklajene. To opažamo predvsem pri skupni kmetijski politiki. Vsi smo se zelo osredotočamo zato, ker eh, SKP ne upošteva okoljskih ciljev. Glede akcijskega programa za prihodne obdobje se strinjam, pripraviti ga je treba. Zadeve ne morejo preprosto obmirovati, vendar pa cilji iz eh, prejšnjih obdobij še vedno veljajo treba pa jih je prilagoditi in se še bolj poglobiti vanje na podlagi razpoložljivih znanj. Pripraviti bi morali osmi okoljski akcijski program. Upam pa, da bo prihodnja komisija veliko bolj zagnana na področju okoljske in podnebne politike, kot je bila Junkarjeva. Hvala. Hvala, gospa Miller. Äh, gospa predsednica, najlepša hvala. Izpostavili ste skupno kmetijsko politiko v samem poročilu. Delajali ste, da je to posebna problematika, ki se nanaša predvsem na koherenco politik. In strinjam se, med različnimi političnimi cilji bi morali doseči kaj največjo možno koherenco. Koherenca pomeni, da se učinki dopolnjujejo, ne nujno neutralizirajo ugotovitve vašega poročila glede stra, strateških ugotovitev pa me navajajo k temu, da vas opozorim na to, da ne moremo uporabiti okoljske politike kot nekaj, kar narekuje politiko na drugih področjih. Ne, treba je uskladiti različne ravni politik. Skupna kmetijska politika ima nalogo zagotavljanja uh, zdravih in uh, cenovno ugodnih uh, živil in tega cilja, cilja ne moremo podrediti okoljski politiki. Tudi okoljsko politiko je treba preučiti iz vidika zastavljenih ciljev. Našo skupno podnebno politiko pa bi morali ocenjevati tudi v luči varne oskrbe s uh, ugodno hrano. In glede skrininga, da oziroma greeninga. Dejali ste, da te ukrepi niso zadovoljivi. Če si pogledamo ugotovitve na področju zelenitve, ugotovimo, da bi morali pet odstotkov zemljišč nameniti ukrepom zelenitve, ampak dejansko so kmetje namenili kar devet odstotkov zemljišč za ta ukrep. In um, ta novi ukrep se izvaja šele dve leti, tako da še ne moremo ugotavljati, kako uspešen je. In poročevalka je izpostavljala tudi zmaševanje izpustov CO2. In mislim, da bi morala v tem kontekstu, v tem odboru postaviti, da če lahko 300 tisoč hektarjev zemlišč v zavarovanih območjih namenimo varovanim območjem, potem bi lahko prihranili ogromno izpustov CO2, zaradi tega, ker si bomo, bomo prihranili ogromno kilometrov, ki nastanejo zaradi obdelave te zemlje. Poleg tega ste izpostavljali tudi pomankljivo izvajanje, ki pa ga lahko v prvi vrsti obravnavamo z vidika potrošnje v gospodinstvih. In izpostavili ste še en vidik, ki je zame zelo pomemben. Gre za čisto pitno vodo. Pri pitni vodi bi morali upoštevati tudi kanalizacije. Kanalizacijski sistemi v Evropski uniji so zelo raznoliki. Na tem področju pogosto šepa in tudi o tem je treba spregovoriti. In še nekaj glede kmetijstva. Menim, da ni v interesu kmetijstva to, da bi škodovali naravi. Kmetje želijo kmetovati trajnostno, zato da bi lahko prepustili naravo tudi prihodnim generacijam. In mislim, da bi moral naš odbor to v svojem poročilu tudi upoštevati. Hvala. Okay, Hvala. Želi še kdo besedo? Če ne, dajem besedo komisijo. Gospod Rosenstok, izvolite. Um, Hvala. Tudi mi se zahvaljujemo poročevalki za odličen osnutek poročila. Dobro je, da poročilo potrjuje to, da je bil sedmi akcijski načrt razumljen kot koristno orodje za to, da bi dosegli napredek, skladen napredek pri naših politikah in eh, gospod Srbu se zahvaljujem za to. Pravočasne informacije so tudi po našem mnenju zelo pomembne, kajti tako lahko v našem postopku ocenjevanja upoštevamo tudi vaše ugotovitve. Ta proces se je ravno kar začel. Načrt za ocenjevanje smo objavili v začetku novembra in v tem načrtu je metodologija za naše ocenjevanje in to je na spletni strani Komisije za boljše pravno urejanje, če želite to pogledati. Podpiramo tudi pristop ocenjevanja, ki ga je izbrala poročevalka. Zdi se nam namreč, da je popolnoma skladen tudi z našim. Osredotočili ste se na tri ključne prioritete sedmega akcijskega programa in na pristop po agencijah. Mi želimo bolj okrepiti strateško vlogo oziroma se osredotočiti na strateško vlogo sedmega akcijskega programa kaj to pomeni. Sprašujemo se, ali imamo pravo okoljsko strategijo, ali je sedmi akcijski program omogočil hitrejšo učinkovitejšo in bolj, eh, hitrejše, učinkovitejše in bolj uspešno izvajanje nekaterih ukrepov, ali je to prineslo priložnosti in sinergije pri združevanju naporov in sredstev. Števili, številni ste danes omenili vprašanje financiranja, potem baze znanja ter izvrševanja. Smo v procesu izbiranja kazalnikov, ki bo, ne bodo odražali le prioritet od 1 do 3, torej teh, ki jih predlaga EEA ampak se bodo osredotočili tudi na druge prioritete, kot je okoljsko upravljanje. Osredotočili se bomo še na druge prioritete in zato bomo imeli bolj ciljena usmerjena posvetovanja z deležniki. Rezultati, bodo, rezultati posvetovanja bodo znani naslednje poletje. In zdaj bi še pokomentiral štiri od vaših priporočil. Zavedam se, da številne pobude, ki jih predvideva komisija za začetek prihodnjega leta, že predstavljajo odgovor na vaše pomisleke. Naprimer, imamo predlog za ponovno uporabo vode, strategija za plastiko ter strategija za trajnostno financiranje. To naj bi bilo objavljeno začetku prihodnjega leta. Pred koncem tega leta pa bi radi sprejeli tudi sporočilo o modernizaciji in poenostavitvi SKP-ja. Predsednik Juncker je že povedal, da se bo reforma osredotočila tudi za, na to, kako bi maksimizirali prispevek SKP, potem eh, kako se to povezuje z eh, cilji trajnostnega razvoja in tako naprej prihodnje leto bo zelo pomembna tema tudi večletni finančni okvir in komisija namerava pripraviti predlog maja prihodnje leto. Potem, kar se tiče spremljanja preglednosti in odgovornosti, o tem smo se prej pogovarjali, to, te teme bodo tukaj ključnega pomena. Potem, kar se tiče sredstev za okolje iz evropskega proračuna, Tudi o tem ste tukaj govorili. Sredstva prihajajo iz različnih skladov, imamo različne e, inštrumente, inštrument live, potem pa tudi v drugih skladih, recimo v strukturnih in kohezijskih skladih so sredstva za to namenjena. Potem trudimo se odpraviti vrzel v znanju, trudimo vključiti znanstveno skupnost, ki dela na področju okolja. In potem v mislih imamo še pripravo okvira za krožno gospodarstvo. Seveda, to je povezano tudi z cilji trajnostnega razvoja in v bistvu skladnost vseh teh pristopov bo pri vsem tem ključnega pomena. Hvala. Zdaj pa gospa Serbo, če želite zaključiti razpravo. Uh, Hvala. Hvala, dragi kolegi, za ideje in mnenja. Zahvaljujem pa se tudi komisiji. Popolnoma se strinjam, da bi morala predlagati rešitve. Mislim, da bomo to naredili skupaj preko predlogov sprememb tukaj najprej mislim na to, da bi predlagala predlog spremembe za rešitve v mestih, kar se tiče prometa, kakovosti zraka, potem rešitve tudi za varnost hrane, kot vsi vemo, je to zelo pomembno. Potem tudi se bomo dotaknili odpadne hrane. Zato čakam na vaše predloge, kajti mislim, da bi poročilo lahko dokončali skupaj. Mislim, da bo to dobro, dobro sporočilo našega odbora za okolje. Najlepša hvala. Še enkrat najlepša hvala. Čakam na vaše predloge sprememb. Najlepša hvala vsem, ki ste pripravljali to študijo. Hvala poročevalcem in eh, vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Rok za uložitev predlogov sprememb je 5. decembra do 11. na odboru in vi bomo o tem glasovali 27. februarja 2018. S tem zaključujemo ta del dnevnega reda. Potem je na vrsti elektronsko glasovanje, to pa se bo začelo šele ob pol desetih, tako da imamo pol ure odmora.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

predlagam, da začnemo z glasovanjem, ker nas po glasovanju še čaka nekaj dela. Okay, is everyone ready? Because we start with some short vote. Ste vsi pripravljeni? Začeli bomo z kratkimi glasovanji. direct electronically. Okay, I can see everyone to. Imeli bomo elektronsko glasovanje, vidim, da ste se vsi posedli. Prvo glasovanje zadeva ugovor v zvezi s fosfati v mesu. V mesu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji ugovor. Uporaba sladil v finih pekovskih izdelkih. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti za tobačne izdelke. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Še glasovanje o tehničnih standardih varnostnih elementov, ki se uporabljajo za tobačne izdelke. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o aktivni snovi glifosat. To je nasprotovanje po prenovljeni odobritvi glifosata. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Naslednje glasovanje je svetovna odprava preskušanja na živalih v kozmetični industriji. Ustno vprašanje komisiji. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje glasovanje predlog sklepa sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o povezavi njenih, njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to še eno ustno vprašanje. Vračamo se spet k svetovni odpravi preskušanja na živalih v kozmetični industriji, ker imamo tudi ustno vprašanje za svet. Glasujemo. odprava preskušanja na živalih v kozmetični industriji. Prej smo glasovali o ustnem vprašanju komisiji, zdaj pa o ustnem vprašanju svetu. Konec glasovanja sprijeto. Zdaj pa k bolj kompleksnim glasovanjem in sicer Najprej mednarodno upravljanje oceanov, agenda za prihodnost naših oceanov v okviru ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030. Poročevalec je gospod Farija. Amandma številka 17. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Kompromisni predlog 1. Sprejeto. Kompromisni predlog 2. Za? Proti? Vzdržani? Še enkrat, kompromisni predlog številka dve, kdo je za sprejeto? Amandma številka 80 za, proti, vzdržani sprejeto, 81 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani sprejeto, tran 3 za, proti,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 proti, vzdržani sprijeto. 92 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Fiš, torej eh, peš 6 za, proti, vzdržani sprijeto. Peš 9 za, proti, vzdržani sprijeto. 93 za, proti,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 proti, vzdržani sprejeto. 105 za, proti, vzdržani sprejeto. 106 za, proti, vzdržani sprejeto. 107 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 108 za, proti, vzdržani sprejeto. 109 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. 111 za, proti, vzdržani, sprejeto. 112 za, glasujemo. Zavrnjeno se zdi. 112 za proti vzdržani sprijeto, 114 za proti vzdržani zavrnjeno, peš 29 za proti vzdržani sprijeto, kompromisni predlog številka 5 za proti vzdržani sprijeto, tran 20 za proti vzdržani sprijeto.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 vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili. 125. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 126. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 127. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 128.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 133 za proti vzdržani sprejeto, 134 za proti vzdržani sprejeto, 137 za proti vzdržani sprejeto, 138 za proti vzdržani sprejeto, 139 za proti vzdržani sprejeto. torej 140 za proti vzdržanje zavrnjeno. E, peš 16. Ali želite preveriti 140? Ja, v redu. Glasujemo. Konec glasovanja. Oh, thank you. Sprejeto. kompromisni predlog šest za, proti, vzdržani, sprejeto. 147 za, proti, vzdržani, sprejeto. 148 za, proti, vzdržani, sprejeto. 149 in 153 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o amandmaju številka 95 za. Če je kompromisni predlog zavrnjen, moramo glasovati o predlogih sprememb. Ehm, ki so vezane na to in zdaj glasujemo o predlogu 95. Kdo je za? Kompromisni predlog je bil zavrnjen. Ali želite preveriti? Preverjamo kompromisni predlog 8. Glasujemo. Kompromisni predlog 8. Ne glasujete? Konec glasovanja. Zavrnjeno.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 To bomo preverili. 183. Glasujemo. In konec glasovanja sprejeto. La, lahko bi glasovali tudi o kompromisnem predlogu 8, če glasujete pozitivno oziroma za vse predloge sprememb, ki jih ta kompromisni predlog zajema. Uh, 158 za, proti, vzdržani sprejeto, 159 za, proti, vzdržani sprejeto, 161 za, proti, vzdržani sprejeto, 163 za, proti, vzdržani sprejeto, 166 za, proti, vzdržani sprejeto, 167 za, proti, vzdržani sprejeto.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 181 za, proti vzdržani sprejeto, 182 za, proti vzdržani sprejeto, 184 za, proti vzdržani sprejeto, Tran 15 za, proti vzdržani sprejeto, 186 za, proti vzdržani sprejeto, 187 za, proti, vzdržani sprejeto. 100, oprostite, kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani sprejeto. 191 in peš 12 za, proti, vzdržani sprejeto. Tran 16 za, proti, vzdržani sprejeto. 192 za, proti, vzdržani, sprejeto. 194 za, proti, vzdržani, sprejeto. 197 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 201, eh, 202 za, proti, vzdržani, sprejeto. 203 za,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 vzdržani sprejeto. 217 za, proti, vzdržani sprejeto. 218 za, proti, vzdržani sprejeto. 219 za, proti, vzdržani sprejeto. 220 za, proti, vzdržani sprejeto. 221 za, proti, vzdržani sprejeto. 202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 226 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 234 za, proti, vzdržani, sprejeto. 235 za, proti, vzdržani, sprejeto. 236 za, proti, vzdržani, sprejeto. Teran 13 za, proti,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 amandma 240. Was asked tran 11. No, v redu, bomo preverili. Tran 11, glasujemo. Glasujemo o amandmaju tran 11. Člani EKR, nameravate glasovati ali ne? Samo sprašujem. Konec glasovanja. Sprejeto. 240 za, proti, vzdržani, sprejeto. 241 za, proti, vzdržani, sprejeto. 242 za, proti, vzdržani, sprejeto. 243 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 244 za, proti, vzdržani vprašanje. Dvigujte bolje roke. Kdo je za 244 proti, torej zavrnjeno? 245 za proti, vzdržani sprijeto. 246 za proti, vzdržani. Preverili bomo 246, glasujemo.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 253 za, proti, vzdržani, sprejeto. 254 za, proti, vzdržani, sprejeto. 255 za, proti, vzdržani, sprejeto. 256 za, proti, vzdržani, sprejeto. E, glasovanje po delih za 257, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti. E,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 23 za, proti, vzdržani, sprijeto, 24 za, proti, vzdržani, sprijeto. Uvodna nevedba 2, za, proti, vzdržani, sprijeto, 3 za, sprijeto, 4 za, proti, vzdržani, sprijeto. Še vedno amedmaji odbora TRAN, oziroma ne, smo končali s tem. Uh, V redu, nadaljujemo s predlogom spremembe 22. Ne, o tem ne glasujemo, v redu. Uh, torej ena, kdo je za, proti, vzdržani sprijeto, tri za, spri, proti, vzdržani sprijeto, štiri za, proti, vzdržani sprijeto, pet za, proti, vzdržani sprijeto sprejeto. Šest za pet je bilo, bil sprejet. Deset za proti držani sprejeto. Teran, uvodna iz, navedba 16, za proti vzdržani sprijeto, 11 za proti vzdržani sprijeto, 12 za proti vzdržani sprijeto, 8 za proti vzdržani sprijeto oziroma ne, 13 in tran uh, eh, uvodna izjava 8, sprejeto, 14 in uvodna izjava 18, uh, eh, sprejeto, 15 in tran uvodna izjava 9, za proti vzdržanje, sprejeto. 16 in 29 za proti vzdržani sprejeto, 17 in 28 za proti vzdržani sprejeto. Uh, stran, uvodna izjava 5, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 18, za, proti, vzdržani, sprejeto, 19, za, proti, vzdržani, sprejeto, 20, za, proti, vzdržani, sprejeto, 23, za, proti, vzdržani, sprejeto, 24, za, proti, vzdržani, sprejeto, 25, za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 26 za, proti vzdržani, zavrnjeno 27 za, proti vzdržani, sprijeto 30 za, proti vzdržani, sprijeto 31 za, proti vzdržani sprejeto, 32 za proti vzdržani sprejeto, 33 za proti vzdržani sprejeto, 34 za proti vzdržani sprejeto, 35 za proti vzdržani preverimo, amandma 35 glasujemo.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 proti vzdržani sprejeto, 42 za proti vzdržani sprejeto, 43 za proti vzdržani sprejeto, 44 za proti vzdržani sprejeto, 45 za proti vzdržani sprejeto, 46 za proti vzdržani zavrnjeno, 48 za proti vzdržani sprejeto. Kdo je za amandma 48 in proti? Bomo to preverili. Glasujemo. Konec glasovanja in zavrnjeno. 47 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, zdržani. Kdo je za amendva 50? Sprijeto. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, preverjamo. 52. Glasujemo. Ali gre prehitro, ker ne dvigujejo rok. No, konec glasovanja. Zavrnjeno. 53 za,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 zavrnjeno, 60 za, proti, vzdržani, sprejeto, 61 za, proti, vzdržani. Kdo je za amandma 61? Za, sprejeto, 62 za, proti, vzdržani, sprejeto, 63 za, proti, vzdržani, sprejeto, 64 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, 65 za, proti, vzdržani, sprejeto, 67 za, proti, vzdržani, sprejeto, 68 za, proti, vzdržani, sprejeto, 69 za, proti, vzdržani, sprejeto, peš 3 za, proti, vzdržani, sprejeto, peš 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, ribištvo 8 za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani, zavrnjeno. Tukaj imamo celo vrsto amandmajev iz odbora za ribištvo in bom samo s številko jih navajala. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 17 za. Oziroma, ali želite še enkrat pokazati 15 za? V redu, sprejeto. 17 za,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 Konec glasovanja sprejeto. 23 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, zdržani, sprejeto. 25 za, proti, zdržani, sprejeto. 26 za, proti, zdržani, sprejeto. 27 za, proti, zdržani, sprejeto. 28 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, zdržani, sprejeto. 31 za, proti, zdržani, sprejeto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 36 za, proti vzdržani sprijeto, 37 za, proti vzdržani sprijeto, 38 za, proti vzdržani zavrnjeno, 39 za, proti vzdržani sprijeto, 40 za, proti vzdržani sprijeto, 41 za, proti vzdržani zavrnjeno, 42 za, proti vzdržani sprijeto. 42. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To skleda izenačeno. Glasujemo. Preverjamo. Konec glasovanja. To je jasno sprejeto. 43 za, proti vzdržani sprejeto, 44 za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto. Končno glasovanje, glasujemo. In konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje glasovanje je o Evropski solidarnostni enoti. Začnemo z amandmajem 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromisni predlog 6a za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromisni predlog 6b za. Ali želite preveriti 6a v redu? Kompromisni predlog je to, torej preverjamo 6a, glasujemo. Mhm. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 6b. Za, proti, vzdržani, sprejeto. No, v redu. Preverjamo 6b. Glasujemo. Glasujemo. Niste vsi glasovali, no, vse to je vaša izbira, ampak konec glasovanja je zdaj sprejeto. 77. Oziroma ne, oprostite, ta odpade. Torej, amandma številka 12 za proti. Zavrnjeno. Amandma 79 za proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 5a za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 5b. Želite preveriti? V redu, ampak saj je isto. No, kompromisni predlog 5a. Glasujemo. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 5b. Za, V bistvu skoraj nihče ne dviguje rok. Kdo je za, proti? No, preverimo 5B. Glasujemo 5B. Konec glasovanja in zavrnjeno. No, zdaj pa gremo na amandma številka 13. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? E, 80. A želite preveriti amandma 13? No, glasujemo. And it's closed. Rejected. Zavrnjeno. 80, kdo je za 80, proti vzdržani zavrnjen. 81 za, proti vzdržani sprejet. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 4 za, proti, vzdržani. Alde ničesar nisem videla. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, preverjamo. Da bo ti zaupan. Glasujemo. So you change depending on the compromise. Torej, odvisno od kompromisa se odločite, kaj podpirate. Torej, sprejeto. 84, ne? Ok, so we'll take this over. 87, who is in favor? 87 za, proti vzdržani sprejet, 88 za, proti vzdržani zavrnjen, 89 za, proti vzdržani zavrnjen, 90 za, proti vzdržani zavrnjen, 91 za, proti vzdržani zavrnjen, 92 za, proti vzdržani zavrnjen, 93 za, proti vzdržani sprejet, 94 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 7 za. Proti vzdržani sprejet. 97 za, proti vzdržani zavrnjen, 16 za, proti vzdržani zavrnjen. 98 za, proti vzdržani zavrnjen, 99 za, proti vzdržani zavrnjen, e, sprejet. 100 za, proti vzdržani sprejet. 17 za, proti vzdržani sprejet sprejet, 18 za proti vzdržanji, zavrnjen, 19. Moramo 18 preveriti, no prav, glasujemo. 18. O 18. predlogu spremembe. The vote is open. Glasujemo in konec glasovanja. Zavrnjen. 101 za, proti, vzdržani, sprejet. Ločeno glasovanje o 102. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ali ne? Preverimo. Preverimo drugi del. Ker ste se množično vzdržali glasovanja. Tako, konec glasovanja. Sprejet. 103 za, proti, vzdržani. Držani zavrnjen. 104 za, proti, zdržani zavrnjen. Kompromis 1 za, proti, zdržani sprejet. 106 za, proti, zdržani. Preverimo. Preverimo 106. Konec glasovanja. Sprejet. kompromis 3 za, proti, vzdržani. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 109 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani, preverimo. 23 glasujemo. And it's clear. Konec glasovanja. Sprejet. 110 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Amadma 114 za, proti vzdržani sprejet. 115 za, proti vzdržani sprejet. 116 za, proti vzdržani sprejet. Potem imamo ustni predlog spremembe, to je 117. Ali mu kdo nasprotuje? Ne. Glasujemo skupaj z ustno, ustnim predlogom spremembe. Sprejet. Enako velja za 118. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne, torej glasujemo o 118, kako je spremenjen, za, proti, vzdržani, sprejet. Enako 119. Nihče ne nasprotuje, glasujemo za, proti, vzdržani, sprejet. 120. Za, proti, vzdržani, sprejet. 121 za, proti, vzdržani. Preverimo 121, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 124 za, proti, vzdržani, sprejet. 125 za za vzdrž, proti vzdržani sprejet, 126 za proti vzdržani sprejet, 127 za proti vzdržani sprejet, 29 za proti vzdržani. Preverimo 29, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 128 za, proti, vzdržani, sprejet. 129 za, proti, vzdržani, sprejet. 130 za, proti, vzdržani, sprejet. 131 za, proti, zdržani, sprejet. 132 za, proti, zdržani, sprejet. 133 za, proti, zdržani, sprejet. 133 zavrnjen, 34 zavrnjen, 35 za, proti, zdržani, sprejet. Zavrnjen, 36 za, proti, zdržani, zavrnjen.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 dve za, proti, vzdržani, sprejet. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 3 za, proti, vzdržani, sprejet, 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 4 za, proti, vzdržani, sprejet, 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 5 za, proti, vzdržani. Preverimo amandma 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 49 za, proti vzdržani, zavrnjen 50 za, proti vzdržani, zavrnjen 51 za, proti vzdržani, zavrnjen 52 za, proti vzdržani, zavrnjen 53 za, proti vzdržani, zavrnjen 6 za, proti vzdržani, zavrnjen 54 za, proti vzdržani, zavrnjen 55 za, proti vzdržani, zavrnjen 56 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 57 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 58 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 59 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 60 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Trinšestdeset za, vzdržani proti zavrnjen, 46 za proti vzdržani zavrnjen, 65 zavrnjen, 66 za proti vzdržani zavrnjen, 67 za proti vzdržani sprejet. 68 za proti vzdržani zavrnjen, 69 za proti vzdržani zavrnjen. 74 za, proti vzdržani sprejet, 75 za, proti vzdržani. Alde, jaz sploh nisem videla, torej 75 za, proti vzdržani sprejet. Zdaj pa moramo glasovati o snutku predloga, kakor je spremenjen. Glasujemo. and it is adopted. Sprejet. Next vote electronically on the compromise agreed on. Zdaj pa bomo elektronsko glasovali o kompromisu o ETS. Glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet.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 this is the next item. Yes. This is the next item. Yeah, yes, Miss Pietikainen is not here. She she, she said she would not. Attend. Okay, so you she will not be replaced. With, you start with Dali then. No okay, dear colleagues, let's uh, continue our. Dragi kolegi, predlagam, da nadaljujemo z današnjo razpravo. Obravnavati moramo predlog osnutka resolucije o svetovni odpravi preskušanja na živalih v kozmetični industriji. Imamo kar veliko soporočevalcev. Je tukaj kdo, ki bo spregovoril v imenu gospe Petikajnen? Če ne, besedo predajam gospe Dali. Grazie, um, chair, o, grazie quali adin ne discuto dan sujet li o importanti hafna ulina. Hvala. Hvala, da ste nam omogočili razpravo o tej temi. Veste, kako pomembna je ta tema za naše državljane in koliko govorijo tudi o tej temi. O tem kroži tudi veliko informacij. Mislim, da mora v tem konkretnem primeru Evropska unija pokazati vodilno vlogo, prevzeti vodilno vlogo in pokazati svetu, da se da stvari narediti tako, da se kozmetičnih izdelkov ne testira na živalih. Evropska unija je že sprejela popolno prepoved testiranja na živalih ter prepoved trženja proizvodov, ki se testirajo na živalih. Danes, po več letih veljave tega, te globalne prepovedi smo že videli nekaj pozitivnih rezultatov prepovedi. Menimo, da je to prineslo tudi pozitivne posledice industriji. Veliko strahu je bilo, da bo industrija za to trpela, ampak mi vidimo, da ta industrija v bistvu cveti in se osredotoča na inovacije. Tudi veliko raziskav poteka o alternativnih metodah testiranja. In te so tudi prinesle pozitivne rezultate. Zato moramo povedati, da moderna znanost, ki se osredotoča na nove tehnologije, omogoča, da to ne vključuje testiranja na živalih. To je moje glavno sporočilo in s pomočjo naše pobude bi radi to sporočilo objavili tudi na širši ravni. Radi bi podprli delovanje sveta in komisije in prosimo jo tudi za podporo našim ukrepom. Zato svet in komisijo pozivamo naj promovirajo globalno svetovno prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih. In še ena stvar, ki bi jo rada povdarila. Ko govorimo o alternativnih metodah testiranja, to ne pomeni, da, bo, da bodo ti proizvodi potem predstavljali grožnjo za zdravje ljudi ali da bomo potrebovali inovacije za nove proizvode. Mi hočemo samo povedati, da obstajajo metode testiranja, ki so se izkazale za dobre in hočemo dokazati, da če smo na svetovni ravni odpravili preizkušanje na živalih, še vedno lahko imamo kakovostne proizvode. EU je to sporočilo dala svetu in če je možno imeti testiranje brez testiranja na živalih, je to zelo dobro in zato si želimo, da bi globalna prepoved veljala res globalno. Hvala, zdaj pa gospa Gerling. Um, Hvala. Strinjam se z vsem, kar je povedala Mirjam. Rada pa bi še dodala nekaj stvari. Številne države grejo proti prepovedi testiranja na živalih. Videli smo napredek na, v Novi Zelandiji in v Gvatemali in v vedno nove države prihaja novo razumevanje tega vprašanja. Ne bom govorila o prepovedih in o tem, kaj počnemo tukaj v EU. Tukaj želimo v bistvu spodbujati k temu še druge dele sveta. In tukaj želim povdariti, da je to diplomatska naloga. To je nekaj, kar bomo predstavili tudi na OZN. Radi bi pritegnili tudi OZN k temu in seveda pritegnili tudi njene članice. In tukaj bi rada opozorila na eno stvar. To, ta odbor sprejema besedilo, ki ga podpira veliko političnih skupin in eh, ne naredi česa več. Včasih je to zelo koristno, kadar se pogovarjamo med sabo in s komisijo o Evropski uniji, ampak to je nekaj, kar bo bolj globalno, zato naj ostane ostro in osredotočeno tukaj ni treba mogoče dodati čisto vsega, kar menite o dobrobiti živali, ampak tukaj je res treba izbrati prave besede, ki jih bomo lahko potem uporabili v dialogu s temi 80 odstotki držav, ki še niso podprle tega in upamo, da nas bodo države članice podprle. Hvala, zdaj pa gospa Riz hvala, gospa predsednica. Seveda se strinjam z vsem, kar je bilo povedano. To, kar smo naredili, je gotovo dobra usmeritev. Za veliko, jim, za veliko podporo bi morali to sprijeti, mogoče samo točka ali dve, zato da se ne bi ponavljala. Pred že pet let se je Evropska unija postavila na stališče globalne prepovedi testiranja na živalih, ampak vseeno jih je približno 15 milijonov živali vsako leto ubitih v laboratorijih v vseh državah. Tako da smo res pod eh, velikim pritiskom naših državljanov, ki nas že leta in leta kličijo, tudi nevladne organizacije. Eh, potrošniki so vse bolj osveščeni in raje izbirajo blagovne znamke, ki um, navajajo, da ne izvajajo testiranja na živalih. Evropejci so zelo občutljivi na vprašanje trpljenja živali. In vseeno pa štiri petine držav na svetu še vedno dovoljujejo eh, testiranje na živalih za kozmetične proizvode, ampak rdeča linija Izraela, Indija, Nova Zelandija, eh, Švica, to so, je samo nekaj primerov držav, ki so nam že sledile pri prepovedi testiranja. Avstralija, Južna Koreja tudi. Kot sem rekla, je Evropska unija bila prva, ki se je za to zauzela in zato moramo dejansko vzpostaviti eh, orodja, s katerimi bomo lahko pripričevali tudi širšo svetovno javnost. Pet let potem, ko smo sprejeli odločitev o globalni prepovedi, je evropska kozmetična industrija še vedno vodilna v svetu in zaposluje približno 2 milijona ljudi, vlaga na milijone evrov vsako leto v raziskave za uporabo alternativnih načinov testiranja, torej ne na živalih. In poleg tega eh, Evropska unija sponzorira celo vrsto programov, tako da morajo tako industrija kot oblasti še vedno na eh, srednji in dolgi rok zagotavljati to partnerstvo in eh, raziskave eh, na področju drugih možnih načinov testiranja. Še nekaj bi želela izpostaviti v našem eh, skupnem besedilu, kar bi želela vam dodati. Namreč eh, kozmetična industrija je tista, ki Eh, je v glavnem financirala do sedaj te raziskave, ki pa imajo, eh, pri, pri čemer pa igrajo pomembno vlogo tudi univerze in druga raziskovalna središča, tako da bi tudi to bilo treba izpostaviti in to je samo ta uh, majhna negativna nota na besedilo, ki je bilo pripravljeno. Hvala lepa. Gospod Ek, najlepša hvala predsednica in najlepša hvala, da lahko danes govorimo o tej temi. Gre za svetovno odpravo preskušanja. Uh, na živalih v kozmetični industriji. In skrajni čas je za to. Z odpravo tvrstnega testiranja lahko pripravimo tudi bolj kakovostno, kakovostne proizvode in zagotovimo varnost za potrošnika. Dokazano je že, da lahko pripravimo kozmetične proizvode, pri katerih v nobeni fazi ni treba predvideti preizkušanja na živalih. Vseeno pa vseeno vsako leto še vedno izvaja na tisoče grozljivih preskusov na živalih. Ta, m, mm, ti proizvodi pa še vedno prihajajo na trg, tako da se človek vpraša, kako daleč smo se pripravljeni spustiti. Sedaj je treba pozvati industrijo, da razmislijo o drugih eh, alternativnih poizkusih, ki ne vključujejo živali. Nekoliko jih je treba spodbuditi k temu, da da uberejo pravo pot. Tako bi lahko dosegli veliko. In na koncu bi rad dejal še, da bi morali upoštevati želje milijonov državljanov in državljank Evropske unije, ki so se izrekli za prepoved preskušanja na živalih v kozmetični industriji. Tako da mislim, da smo sedaj na pravi poti. Najlepša hvala. Hvala. S tem mislim, da smo že šli skozi seznam. Aha, še gospa Evi. Grazie, presidente. Mi skuzo pri... Hvala, predsednica. Opravičujem se za zamudo. Saj sem bila na odboru za peticije do zdaj. Torej, no, kot podpisnica te pobude, sem seveda zadovoljna, da pri tem sodelujem. Žal mi je, da nisem slišala prispevkov kolegov, ampak želim poudariti naslednje. Mislim, da je dožnost Evrope, Evropske komisije in tega parlamenta, da se izpostavi na svetovni ravni in še zlasti znotraj Združenih narodov za to, da se zauzame za svetovno prepoved testiranja na živalih za kozmetične proizvode. Zavedati pa se moramo, Eh, zavedati pa se moramo tudi velikih vrzeli, eh, zaradi katerih je tudi v Evropi na žalost še vedno, se še vedno spodkopava prava prepoved in celotna prepoved testiranja na živalih. In zato se moramo zauzeti za eh, omejitve in prepovedi na globalni ravni. To od nas pričakujejo tudi evropski državljani in uh, še zlasti na področju vivi sekcije, saj to ni bilo primerno upoštevano, tako kot tudi vsi ostali sektori, ki zadevajo testiranje na živalih. Tako da pomembno je, da se zagotovi, da se doseže prepoved testiranja na živalih v vseh sektorjih. Uh, In če tega ne bomo dosegli, bo pod vprašanjem kredibilnost Evropske unije na tem področju. Na področju testiranja na živalih, kar je vedno na preizkušnji, zato ker so kršitve te prepovedi vsakodnevna realnost in morali bi vedeti, koliko peticij naš parlament prijema se strani naših državljanov tudi v zvezi s to temo in na katere ne znamo odgovoriti prav zaradi tega, ker eh, naše institucije ne delujejo tako, kot bi morale. Hvala. Hvala, gospa Grostet. Ki so prezent v Parlamentu Evropejem depuis longtemps, se souvijen de tisti, ki ste že dolgo v parlamentu, se spominjate eh, zelo ostrih razprav, vsaj na trenutke, v zvezi z prepovedjo testiranja pro kozmetičnih proizvodov na živalih. To je bila zelo eh, dolga razprava in danes so taka testiranja prepovedanja. In industrija se zelo trudi za to, da bi našla alternativne rešitve. Pomembno je, da ta prepoved postane globalna prepoved in da bo Evropska unija znala to sporočiti drugim, kajti danes kozmetična industrija še kar naprej eh, izumlja nove stvari in uh, tega ne testira na živalih in to je zelo pomembno in to je treba sporočiti celemu svetu. Hkrati pa je to tudi zelo pomembno za konkurenčnost naših kozmetičnih podjetij. Zato je vse skupaj zelo dobro. Res je, da razvijanje alternativnih metod stane, potrebuje veliko časa, da se to vzpostavi, ampak industriji je vseeno uspelo. Prepoved takega testiranja je bila nujna in to je zahtevalo veliko prizadevanj. Eh, rada bi se odzvala na zadnjo stvar, ki smo jo slišali eh, pred mano. Če se vsi strinjamo, da je treba prepovedati testiranje kozmetičnih proizvodov na živalih, je pa vseeno treba biti zelo pozoren na to, na to, da zaenkrat to ne velja za raziskave na področju medicine in znanosti. Žal moramo na teh področjih še opravljati testiranje na živalih in tukaj moramo res se potruditi, da se čim bolj upošteva dobrobit živali. Ampak pri zdravstvenih raziskavah, pri raziskavah za zdravila se pač še zaenkrat ne moremo odpovedati testiranju na živalih. Tukaj moramo biti zelo previdni, čez nekaj let bo to morda prepovedano, ampak zaenkrat to še ne more zadevati zdravstvenih raziskav in torej na določenih področjih testiranje na živalih še vedno obstaja. Hvala, gospa Dornano. Razprava o testiranju na živalih eh, mi je zelo blizu in sodelovala sem pri pripravi tega besedila, ko se je, naša komis, ko se je naš odbor, eh, ko je sprejel to temo. Takrat sem pozvala k globalni globalnemu razmisleku in ne samo v zvezi s kozmetično industrijo. Ta prepoved eh, je dobra stvar, kaj ti okrepilo se je zdaj, okrepilo se je zdaj odkrivanje alternativnih metod testiranja, vendar pa eh, obstajajo tudi druge plati te trditve, ko pogledamo resničnost v proizvodnji. Naprimer, veliko sestavin je enakih kot pri farmacevskih proizvodih, torej zdravilih, pri čistilih in tako naprej. Vendar pa so uh, živali, testi na živalih še vedno dovoljeni, v, če se spoštuje tudi predpis žič. Torej, tukaj je treba vedno upoštevati dobrobit živali in poiskati alternativo za testiranje kozmetičnih izdelkov na iz, eh, živalih. Je dobra stvar, ampak to je samo vidni del ledene gore veliko testiranja na živalih še vedno obstaja zunaj Evropske unije in tam mi ne moremo ukrepati. Lani se je pokazalo, da je kozmetična znamka, ki je bila eh, uradno proti testiranju na živalih, dovolila trženje svojih kozmetičnih proizvodov v Aziji, ki so testirani na živalih. Zato podpiramo, da bi v OZN sprejeli splošno resolucijo o prepovedi testiranja na živalih kozmetičnih izdelkov in tudi drugih. Hvala. Not, uh, then... Uh, Hvala. Še kdo? Zdaj pa dobi besedo komisija, gospa Paskovska, izvolite. Ali ne? Merci, madame la présidente. Euh,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 podal bom odgovor na to vprašanje in s tem v bistvu povedal, kaj se dogaja na mednarodni ravni v zvezi s to prepovedjo. E, razprava in e, osnutek razprave, e, osnutek resolucije se nam zdijo zelo pomembni. Podobno kot gospa Grosted, gospa Ris in drugi parlament je bil, se zavedamo, da je bil parlament pobudnik za to, zakonodajo na področju prepovedi testiranja kozmetike na živalih in eh, Evropska unija ima tukaj res vodilno vlogo. Najlepša hvala. Hvala, s tem zaključujemo razpravo o tej temi. Imamo rok za vložitev predlogov sprememb, to je 6. december ob 11. Glasovanje v Enviju pa bo februarja, torej 20. februarja prihodnje leto. Naslednja tema na današnjem dnevnem redu. pa je razrešnica. Razrešnica za 2016 splošni proračun Evropske unije, Evropske unije, Evropska komisija, Evropska agencija za okolje, Evropska agencija za zdravila, Evropska agencija za varnost hrane, Evropski center za preprečevanje in obladovanje bolezni ter Evropska agencija za kemikalije EKA. Jaz sem pripravila mnenje o tem in zato vam bom zdaj na kratko predstavila ta mnenja. Kot veste, postopek razreč, razresnice zaključi življenski cikl proračuna in torej svet in komisija eh, preučita izvrševanje proračuna in komisija in drugi organi morajo odgovarjati za svoje ravnanje. Tako kot letos bomo tudi letos podali šest mnen o um, organih, ki sem jih omenila. Naše delo temelji na delu, ki ga je opravilo Evropsko računsko sodišče, komisija in agencije. V osnutku mnenja menimo, da so bili zneski na voljo komisiji. Uh, in agencijam leta 2016 za prevzem obveznosti in za plačila ter način, kako so bili eh, porabljeni ustrezni. Stopnja odstopanja je kar visoka, nekaj je sicer eh, izjem pri GD za podnebje pri prevzem obveznosti za plačila. V mnenjih so omenjene tudi druge pomembne teme povezane s finančnim letom, naprimer letno poročilo računskega sodišča za leto 2016 kaže nek spremembo stopnje napake. Poleg tega, kar se tiče programa LIFE, komisija je vzpostavila akcijski načrt na podlagi pripomp, računskega sodišča, zato da bi izboljšala za, eh, stanje pri zamudih pri plačil. 350 milijonov evrov je bilo namenjenih za financiranje 157 projektov, projektov v 23 državah. Zdaj pa še agencije. Osnutki mnenja poudarjajo njihove glavne znanstvene in druge dosežke ter pobu številne pobude, naprimer za povečanje transparentnosti. Naprimer, Agencija za zdravila je zagnala spletno stran s kliničnimi podatki oktobra 2016, tako da so javno objavljena poročila o klinični uporabi zdravil v Evropski uniji. Torej, tukaj vas pozivam, da preberete osnutke mnenja za več podrobnosti tako na podlagi obstoječih podatkov in eh, čeprav na nekaterih področjih še obstaja prostor za izboljšave, mnenja izražajo zadovoljstvo z uporabo sredstev strani komisije pri, pri zadevnih proračuns, na zadevnih proračunskih vrsticah, ki so v naši pristojnosti. Zadovoljstvo se izraža tudi v zvezi s tem, kako se proračun izvršuje. Torej, v mnenjih sem izrazila mnenje, da se sme podeliti razrešnica Evropski komisiji za izdatke na teh področjih za leto 2016, ter da se razdeli, eh, podeli razrešnica tudi agencijam v naši pristojnosti. Tako, to je na kratko to, kar sem želela povedati o izvrševanju proračuna strani teh organov ali agencij. Zdaj pa poročevalci v senci ali želite pokomentirati mnenja? Ali je kdo? Uh, I don't have Madam Kadenbach, but I suppose. Gospa Kadenbach. Nimam je, ampak dobro. Najprej poročevalci v, v senci, gospod Eikart. Chair, and thank you for all the Ja, ja. <laughs> Najlepša hvala, predsednica, najlepša hvala, gospa poročevalka. Nekoliko neugodno je, da poročevalci v senci ni tukaj vseh, ampak kot poročevalec v senci za zelene bi se vam rad zahvalil za osnutke glede razrešnic. Samo en komentar bi podal. Glede eh, žvižgačev pri EEA, bi bilo dobro, da to temo izpostavimo tudi pri drugih agencijah, ki želijo uvesti enake mehanizme za prijavljanje nepravilnosti. Menim namreč, eh, da Evropska agencija za okolje bi tu lahko bila zgled za druge agencije, ki bi jih morale slediti. Potem pa pri EFSI imate en odstavek, ki govori o tem, da so oddelki delili informacije z Evropskim parlamentom glede tehničnih podatkov o ocenjevanju glifozata. To pa je nekoliko sporno. Res je sicer, da so z nami delili podatke, to so bili agredirani podatki, šlo je za številke in uh, preglednice, ampak ti organi niso podali nekakšnih komentarjev, nekakšnih uh, končnih ugotovitev. To pa je tisto, kar je pomembno tako da bi morali to dodatno izpostaviti. Štirje poslanci zaradi tega se sedaj tožijo EFSO zaradi tega, ker postopek ni popolnoma transparenten. V tem členu, ko govorite o objavi surovih podatkov, se mi zdi, da gre za nekoliko enostranski pogled. Tako da bomo podali dva predloga sprem. Ali črtamo vse skupaj in to pustimo izven eh, poročila o razrešnici EFSE, glede na to, da še poteka zadeva pred sodiščem in morda ne bi bilo dobro govoriti o tem. Ali pa drugi predlog, ki pa bi bil, da mm, zapišemo besedilo nekoliko bolj na široko, da ne govorijo samo o surovih podatkih, ker gre za širšo zadevo, želimo več transparentnosti pri EFSI tako da bi morali zelo jasno predstaviti zadeve. To bi bila naša dva predloga, ali da se izognemo tej razpravi v celoti, ali pa da se podrobno spustimo v celotno razpravo. Ne bi rada, da bi se to kot ozorec prekopiralo tudi v druga mnenja. Hvala. Hvala. Drugih poročevalcev v senci ni z nami. Sedaj pa dajem besedo članom odbora. Najprej gospod Dali. Um, um, Najlepša hvala, predsednica. Navezati se moram nekoliko na to, kar smo slišali strani mojega kolega Basa Eichhauta. V zadnjih dveh tednih smo večkrat eh, izrazali, izražali pomisleke glede ekasa, glede nezmožnosti ocenjevanja uh, glifozata kot karcinogene snovi. Letna razrešnica za dve agenciji je sedaj spet eh, navrgla te pomisleke. Glede na to, kar se je zgodilo, se sprašujemo, kako izboljšati delovanje obeh agencij, kako transparentni so ocenjevalni postopki obeh agencij, kako je z neodvisnostjo strokovnjakov in kako je s potencijalnimi povezavami s podjetji v industriji. Ne morem se popolnoma strinjati s tem, da EFSA zvišuje zavi zaupanje državljanov v varnost hrane, sploh glede na škandale, ki smo jih lahko prebrali predvsem v Guardianu in tudi v drugih um, medijih glede prekopiranih ugotovitev v študijah. Menim, da je treba vsem tem podrobneje razpravljati, preden podelimo razrešnico, predvsem, ko gre za ti dve agenciji. Hvala. Uh, Borzan. Gospa Borzan. Zahvaljujem, gospođo predsednice. Hvala, gospa predsednica. Naj takoj na začetku povem, da se strinjam z vami da se sredstva uporabljajo v skladu z zastavljenimi parametri in da je za to razrešnico treba dati. Je pa res, da se je zaradi selitve Evropska agencija za zdravila znašla v posebnem položaju. Uh, Eh, odločitev o preselitvi v Amsterdam se mi zdi odlična. Vsekakor pa smo zdaj pred neko povsem novo situacijo, ki bo zahtevala dodatna sredstva. In sicer treba jih bo zagotoviti za kritje dodatnih stroškov, do katerih bo prišlo zaradi Brexita in predvsem zato, da se bodo odobrile nove pogodbe za zaposlitev za določen čas, pa tudi za selitev samih zaposlenih, ki so večinoma zainteresirani za to, da se skupaj z agencijo selijo v Amsterdam, eh, nekateri pa tega ne želijo in to bo povzročilo dodatne stroške. Pa še nekaj je treba storiti in sicer hitro odobriti sredstva za selitev v novo stavbo, saj je to agencija, ki tega ne more storiti v enem dnevu, izključiti računalnike in jih vključiti v novih poslopjih, uh, ter uh, tam uh, enostavno začeti z delom, uh, ki bo lahko zadovoljivo za vse državljane Evropske unije. Madame Dornano. Gospa Dornano. Merci, uh, Hvala lepa, gospa predsednica. No, kar zadeva. Splošni proračun bi rekla, da je zaskrbljujoče izvedeti, da eh, DG za okolje ni mogel primerno slediti delo, ki je bilo opravljeno eh, znotraj direktorata. Revizija iz leta 2016 je pokazala eh, težave na področju človeških virov Eh, drugo presenečenje bomo doživeli z Brexitom in še eno presenečenje pa je pri zamudi eh, pri vzpostavitvi eh, evropskega sistema za izmenjavo kvot. Vse to je zelo zaskrbljujoče. Kot veste, ta sistem pokriva 31 držav in omejuje izpuste iz več kot 11 tisoč industrijskih obratov, pa tudi izpuste letalskih družb iz um, sodelujočih držav. Mm, no, in ko vemo, da je naša industrija izpostavljena pogosto nelojalni svetovni konkurenci, ki ne spoštuje zavez v zvezi s CO2, eh, je to še bolj zaskrbljujoče. Zato podpiram to um, pripravljenost, da se bolj prisluhne javnemu mnenju in da se zagotovi več preglednosti. Vseeno pa imamo določene dvome glede spoštovanja strateških ciljev za delovanje agencije do leta 2020 in tukaj gre za eh, razširitev uh, osnove za uh, Eh, preizkuse, ki jih upravljajo institucije in eh, za večjo kredibilnost eh, agencije EFSA, ampak pri vsemu, kar se je dogajalo za Monsantom, dvomim, da bo ta kredibilnost res na višji ravni. Tako da predloge spremembe bom gotovo pripravila. Hvala. Ja, sedaj pa dajem besedo komisiji. Z nami je več predstavnikov komisije. Sami lahko izberete, kdo želi podati komentarje. Prosim pa, da se predstavite. V imenu GD Klemet bom spregovoril, ime mi je Van der Heimen in najprej bom spregovoril o neuspešnem izvajanju varnostnih ukrepov pri informacijskih eh, sistemih. Gre za sistem trgovanja z emisijami, za sistem ETS. In eh, naj povem, da prihajam iz oddelka, ki se ukvarja z nekoliko drugačnim področjem, ampak eh, zavedati se je treba, da imamo tu tudi registr transakcij, ki je, ki je vključen v ta IT sistem. Sistem je dokaj odprt, doseči pa je treba še dvoje. Najprej treba je pripraviti načrt za varnost. Tega smo že sprejeli, samo še izvesti ga je treba. In drugič, celoten sistem bi moral biti premeščen v varno okolje. Torej, na varno platformo na namenskem strežniku v Luksemburgu. Komisija in GD Digit in GD Climate eh, in eh, oddelek za varnost eh, si prizadevata, da bi to lahko zagotovili čim prej. Prosimo pa vas za nekoliko razumevanja. Tu na tem področju komisija sedaj res igra pionirsko vlogo. Pripravljamo sistem, ki bi nas eh, obvaroval pred kibernetskimi napadi, kot smo jim bili priča v letih 2010 in 2011. Radi bi varen sistem s požarnim zidom, ki je primerljiv tistim, ki se uporabljajo v bančnem sektorju. Datum za izvajanje tega preporočila bi premaknili v leto 2018, ko smo izpostavili tudi lani v našem letnem poročilu. Zaradi tega, ker smo nekoliko pocenili kompleksnost naloge in koliko časa in virov je potrebnih, da nalogo izvedemo. Do konca leta 2018, ko bo vse izvedeno tako, kot smo načrtovali, bomo pripravili novo oceno tveganja. Če bo preostalo tveganje na to za naše službe sprejemljivo, bomo razmislili o tem, da omaknemo ta dolgotrajni pridržek, ki se nanaša na potencijalne pravne in finančne elemente tveganja, kot smo izpostavili tudi v naših poročilih. Obenem pa bi oziroma v mestnem času pa bi ohranili ta pridržek in se trudili po najboljših močeh, da to, kar smo načrtovali, čim prej izvedemo. Najlepša hvala, preden nadaljujemo, bi rada na kratko dala besedo gospe Kadenbach. Je ena izmed poročevalk v senci, tako da bi rada dala besedo. Najlepša hvala. Hvala, da se lahko oglasim. Menila sem, da bomo s to točko na dnevnem redu začeli šele ob 12, ampak očitno je šlo za napačne informacije. Najlepša hvala, gospa predsednica, torej za osnutke mnen. Mislim, da se s tem eh, lahko strinjamo, torej predloga glede vseh agencij, ki so v pristojnosti odbora in bi strinjam se s tem, da bi jim podelili razrešnice. In kot eh, so dejali kolegi pred menoj, bi še sama povdarila, da bi morali pričakovati od agencij, da ustrezno delujejo. Za to delo pa moramo zagotoviti dovolj človeških in finančnih virov za te agencije. In predvsem v primeru e-, agencije za zdravila to velja. Priselitvijo v Amsterdam nekoliko ne upoštevamo nalog, ki jih mora ta agencija ustrezno izvajati v korist evropskih državljanov in državljan. Potem treba je upoštevati tudi pravne okvire delovanja agencij, ki so v naših pristojnosti. To je v teh razpravah predvsem povezano z glifozatom. Vedno znova smo slišali komentarje o postopkih in o poteku ocenjevanja. Morda to pomeni, da bo treba spremeniti tudi zakonski okvir. Poleg tega bi morali preučiti, kako so bile študije Monsanta pripravljene. Mislim, da je napačno kazati s prstom samo na naše agencije. Mislim, da so agencije v letu 2016 ustrezno delovale. Sploh, če si pogledamo poročila računskega sodišča za predhodna leta in če upoštevamo izračuna računskega sodišča in komentarje, ki jih je parlament podal v kontekstu razrešnic, opazimo, da so agencije to resno vzele na znanje. In mislim, da lahko na tej podlagi podlagi zagotovo podelimo razrešnico. V poročilih pa se bomo še podrobne spustili v to, tako da se veselim eh, natančnejšega sodelovanja s predsednico. Najlepša hvala, sedaj pa zaključimo. Besedo bomo dali še predstavnikom komisije. Sem gospod Klerk eh, iz GD Sante, pristojen sem za nadzor EKE e in deloma tudi EME, EFSE in ECDC-a. Pozdravljamo me, mnenje računskega sodišča glede računov za leto 2016. Kot ste dejali, zelo tesno spremljamo skupaj z agencijami akcijske načrte, ki so bili pripravljeni za to, da bi upoštevali priporočila računskega sodišča. Seznanili smo se z vsemi komentarji, ki so bili podani glede razrešnice 2016. Najlepša hvala someone else? Uh, thank you. Najlepša hvala, še kdo? Najlepša hvala, sem Aleksandra Vaku iz GD za okolje. Skupaj s kolegi iz GD za podnebje skupaj izvajamo program LIFE. Radi bi se vam zahvalili za poročila in za razrešnice. Upoštevali smo pozitivne komentarje glede tega, da smo poskušali izboljšati stopnjo napake. Prav tako smo zmanjšali zaostanke plačil in uh, omogočili ponastavitev postopkov za nepovratna sredstva iz programa LIF. In uh, kjer se bo to še dalo zagotoviti, bomo to tudi upoštevali. Pozdravljamo tudi vaše komentarje glede podaritve razrešnic agencijem, predvsem glede Evropske agencije za okolje. Hvala za odzive na nedavna poročila in za komentarje glede prijave nepravilnosti. Upoštevali bomo tudi vaše komentarje, da je treba resno preučiti število zaposlenih na agencijah. Predvsem imamo tu v mislih Evropsko agencijo za okolje, ki se ukvarja z okoljskimi in podnebnimi vprašanji. O tem razmišljamo pa tudi, ko gre za Evropsko agencijo za zdravila. Zavedamo se, da prihaja do kadrovskih težav pri teh agencijah. Ne smemo pa pozabiti, da se s podobnimi izzivi soočajo vse agencije. Samo uvednost eh, Evropska agencija za okolje trenutno pripravlja oceno. Na podlagi te ocene bomo pripravili dodatna priporočila glede dodelitve človeških virov. Izpostavila bi samo še manjšo pripombo, o kateri bi radi spregovorili z vami, s sekretarjatom odbora glede stopnja izvajanja odobritev za prevzem plačil v okviru GD Klima. Na podlagi internih informacij komisije je stopnja nekoliko viš, višja. Prigedi za okolje je znašal okrog 99 odstotkov, tako da če je možno, bi radi popravili to morebitno napako. Radi bi zapisali to številko. Hvala. Najlepša hvala. Bi še kdo spregovoril v imenu komisije? Ne? bi sedaj kdo rad spregovoril v imenu agenci o morebitnih specifičnih vprašanjih. Sem iz Evropske agencije za okolje. Zahvaljujem se vam za vaše mnenje in posredovala bom vaša priporočila naprej. Najlepša hvala, bi še kdo želel besedo. Uh, uh, Če ne, smo s tem izčrpali seznam govorcev. Cenim vse vaše pripombe. Ta mnenja so zelo pomembna. Sodelovali bomo uh, z odborom za proračun. Hvala vsem za predloge za spremembe in upam, da bomo imeli zelo jasen rezultat po celotnem postopku. Rok za vložitev predlogov sprememb je 12. december do 5. popovdne. V našem odboru bomo glasovali od 24. do 25. januarja prihodnje leto. Najlepša hvala za sodelovanje, s tem smo zaključili za danes dopovdan. In ne pozabite, da popovdan o 14.30 poteka javna predstavitev na temo Brexita. Se vidimo takrat.